Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za opóźnienie. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Tak, e, se opravičujem, da smo začeli malce prepozno, ampak bomo začeli z sestankom našega odbora do 10. ure. Imamo dnevno točko, e, točko dnevnega reda, kjer se nam bo pridružil kolega iz FAO. Temu se bomo posvetili k malu, še prej pa naslednje obvestilo. Ne vem, ali ste že prebrali elektronsko pošto gospe Hazekamp, ki jo je poslala članom. Včeraj smo sprejeli odločitev in eh, ona se s to odločitvijo ne strinja. Včeraj smo namreč eh, govorili o poročilu o transportu živali in to eh, poročilo smo potem tudi poslali naprej. Gospa Hazekamp se je pritožila, ker ima tukaj nekaj pomislekov glede te odločitve. Pripravila je argumente in eh, zelo ostro nastopila glede te teme. Toliko v obvestilo, dodal pa bi še naslednje. Včeraj smo sprejeli to odločitev in eh, smo tudi poslali to poročilo naprej. O poročilu smo glasovali, glasovanje je bilo 25 proti 17, torej naši, naš sekretarjat je po sprejetem poročilu to tudi razposlal. To je bil splošni postopek, najprej smo imeli razpravo, potem sprejetje in tako naprej. Torej, sistem točkovanja tukaj je samo orientacija in eh, ga zato ne rabimo nujno vedno spoštovati. To je situacija glede te odločitve včeraj. Jaz tudi nimam nobenih eh, interesov glede tega, da je EKR dobila v pripravo to poročilo. Gospa Hazekamp je zelo ostro nastopila glede moje vloge pri dodelitvi tega eh, poročila. Jaz bi se veselil, če bi imel takšno moč nad eh, izbiro tega, kdo lahko pripravlja poročila, ampak tega žal nimam v svoji elektronski pošti je napisala, da sem sabotiral predlog, ki ga je podpisalo 22 poslancev. Tam piše tudi, da sem potem eh, v svoje prepričanje prepričal tudi pred, eh, konferenco predsednikov. Prepričal sem jih torej, da je pred, konferenca predsednikov to poročilo dodelila odboru Agri. Seveda sem se tukaj zato potrudil, zato ker je po mojem mnenju to v naši pristojnosti in zato tudi nismo imeli čas, da bi imeli dolgoročen postopek preučitve. Poročilo je pač padlo v pristojnost odbora Agri, ker je to tudi smiselno odbora Envi in Tran pa se bosta tudi udeležila postopka pregleda. Nisem nasprotoval temu, da bi se ta dva odbora udeležila pregleda. Gospa Hazekam trdi, da sem nasprotoval temu, da bi bil tudi odbor Envi vključen, ampak to ni res. Žal mi je, da je gospa Hazekamp pripravila takšno elektronsko pošto, ampak mislim, da bi ona lahko postala pročevalka v senci in bi se na tak način vključila v ta dosi. Vsi vemo, da je ona zelo angažirana glede te teme in da ima tukaj veliko izkušenj. Zaradi tega bi se gotovo vsi veselili, če bi vse svoje znanje in izkušnje izkoristila za to, da nam pomaga pri pripravi poročila. Na tak način bi se lahko vključila v eh, pregled te teme in tudi zagotovila dobrobit živali ter izboljšala kakovost samega poročila. Če sem sam storil kakršnokoli napako, potem se vsekakor opravičujem, ampak mislim, da nisem storil nič narobe. Kot rečeno, nisem sledil nobenim interesom Gospa Hazekamp je zelo emocionalno nastopila v svoji elektronski pošti. Jaz pa mislim, da eh, sem povedal vse, kar je bilo glede te teme potrebno. Tukaj sicer lahko sedaj odpremo razpravo, če je to potrebno, ampak eh, mislim, da to ni potrebno. Torej, če nihče nima komentarja, bi zaključil s to temo. Opravičujem se, da sem to. Um, omenjal kot prvo temo današnjega sestanka, ampak želel sem pojasniti, kaj se je zgodilo. Tako, gospe in gospodje, sedaj pa lahko nadaljujemo. Sedaj pa čisto drugi temi, namreč eden izmed naših cenjenih kolegov, s katerim vsi že dolgo let odlično sodelujemo, gospod Jean-Paul Denano, se je odločil, da bo ob koncu tega meseca zapustil parlament, saj se bo upokojil. Želi se malce spočiti. No, Žan Pol, po mojem mnenju izgledaš odlično in počitka sploh ne potrebuješ. Tvoje delo v parlamentu je bilo odlično, sodeloval si pri različnih poročilih, seveda pa bomo spoštovali tvojo odločitev. Jean-Paul Denano je evropski poslanec od leta 2014. Predvsem pa je za njim dolga politična karijera v regiji Limousin Franci v Franciji. Večino svojega življenja je prebil v tej regiji, tam je imel različne funkcije. Leta 1977 je začel svojo politično kariero, najprej je bil namestnik župana, župan, potem podpredsednik in predsednik regionalnega sveta v regiji Limozan. V svoji domovini, ki jo ima zelo rad, je bil vedno izjemno dejaven. Bil je tudi eh, nadomestni član odbora Agri, potem je postal član odbora Agri, istočasno je deloval tudi v odboru za proračun. Vsi se dobro spomnimo njegovega poročila o rastlinskih proteinih. Vedno sem spoštoval, da je miren, da je resen pri svojem pristopu in da vedno do vseh tem pristopi pozitivno. Vseeno pa moram nekaj pripomniti, spoštovani kolega. Namreč eh, vemo, da ste tudi zelo dober glasbenik, namreč igrate kitaro in harmoniko. Po vsej Franciji ste znani po svojih glasbenih sposobnostih. V času volilne kampanje Francoja Holanda leta 2012 ste. Uh, pokazali svoje glasbene talente. In resnično upam, da bomo tudi vaši kolegi vsaj enkrat imeli to priložnost, da vas slišamo zaigrati na kak inštrument. Smiselno bi bilo, če bi eh, se lahko še kdaj oglasil tukaj pred kakšnimi prazniki, naprimer, in za nas zaigral. Glasba je res eh, krasen hobi in jaz to zelo spoštujem, namreč jaz eh, sploh nimam posluha, kar se tiče glasbe. Me pa glasba vseeno zelo zanima, jo imam rad, žal pa, kot rečeno, nimam posluha. sam sploh ne bom poskušal eh, kaj zapeti, namreč kot rečeno, sploh nisem nadarjen za glasbo. Tisti, ki pa imajo popolni posluh in lahko kar tako brez notnega zapica zapojajo neko pesem, to resnično občudujem. Torej še enkrat najlepša hvala, Žan Pol, hvala za tvoje delo, pogrešali te bomo in eh, želimo ti veliko zadovoljstva. Želi še kdo spregovoriti? Sedaj lahko eh, pokomentirate ali kaj dodate. Takšno je pač življenje, danes nas eh, zapušča dragi kolega in tudi mi vsi bomo nekoč eh, zapustili, zapustili ta parlament. Kot rečeno, so pred nami tudi volitve in morda se bomo vrnili v svoje domovine že k malu. Gospod Andrijo, izvolite. Euh, Hvala, gospod predsednik, za te besede, ki so resnične, ki so tople, ki so zelo človeške. Mislim, da ste zelo dobro opisali Jean-Paula Denanoja in eh, samo strinjamo se lahko z vami kot eh, koordinator in kot prijatelj. No, bolj kot prijatelj in koordinator v pravem vrstnem redu bi rad tudi sam povedal, da sem eh, z velikim veseljem sodeloval in eh, delal z Žon Polom. Potrdim lahko, da je odličen glasbenik, ampak eh, razen tega je tudi velik politik. Velik državnik, za kogar je zelo pomembna definicija eh, lojalnosti, človeškosti, na podlagi tega dela iz dneva v dan. In eh, povedati je treba, da si prizadeva za kmetijstvo, pa tudi za razvoj eh, podeželja. Eh, Francija se tega zaveda. Zavedamo se, kako pomembna so ta področja zan. To je sama srčika njegovega angažmaja. Bila je tudi v medskupini za uh, javne storitve, uh, prizadeva si za demokracijo, za državljanstvo in vse to potrjujejo njegovi rezultati. Ravno zato bi se mu rad zahvalil, zato ker je, kar je, preprosto, in zato, kar je dosegel sva iskrena prijatelja eh, in eh, upam, da bo tudi v prihodnosti eh, srečen. Hvala, gospod predsednik, da ste mi dali priložnost, da se tudi sam zahvalim Jean-Paulu Denanoju za njegovo prijateljstvo in za sodelovanje. Des, ja. Najlepša hvala, gospod Des, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Pridružil bi, bi se temu, kar je povedal gospod predsedujoči, pa tudi kar je povedal Erik. Ne bi rad tukaj eh, predolgo govoril, ampak Žan Polu bi se rad eh, zahvalil za odlično sodelovanje v tem odboru. Želim ti veliko uspeha in zadovoljstva v naslednjih letih in eh, resnično upam, da boš še kdaj obiskal naš odbor. Torej, veliko zadovoljstva v imenu naše poslanske skupine. Gospod Delano, hvala, gospod predsednik. No, resnično sem eh, ganjen danes eh, zjutraj, to je moja zadnja seja odbora za kmetijstvo in rad bi se vam vsem zahvalil za eh, te čudovite trenutke, pošteno povedano gospod predsednik, rad bi povedal tudi, da ceni vaš način predsedovanja temu odboru. Vaša avtoriteta in vaša prijaznost pri eh, vodenju tega odbora je izjemno pomembna. Zahvaljujem se vsem za spoštovanje in mislim, da je to tista najpomembnejša eh, beseda, ki jo lahko uporabimo. Spoštovanje drug drugega, vsak se lahko izrazi v tem odboru, vsak poda svoje mnenje in na to se poskušamo eh, pogovoriti, zato da bi prišli do eh, nekega rezultata v interesu kmetijstva, v interesu Evropske unije. Mislim, da je zato Evropska unija eh, močna in zato je močan tudi odbor za kmetijstvo, zato ker smo sposobni priti do skupnih odločitev v interesu evropskih državljanov in državljank. Hvala še enkrat, eh, spoštujem eh, vas vse. Ne vem, če se bom vrnil eh, s harmoniko, z akordeonom. Se bom pa ponovno posvetil glasbi. V teh zadnjih štirih letih sem na nek način pozabil na glasbo res je, da imam posluh, ampak eh, želel bi, da bi imel več posluha za eh, angliški jezik. Eh, to mi ni uspelo. Hvala še enkrat vsem, hvala za te čustvene trenutke. Najlepša hvala. Gospod Denano, tako sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Kot veste, je potekal globalni simpozij o onesnaževanju tal in to v Rimu. Od 2. do 4. maja je potekal ta dogodek, organizirala pa ga je FAO. Povabili so nas na simpozij, ampak žal eh, tam nismo mogli sodelovati. Organizirali so tudi nekakšno mini plenarno zasedanje in se lotili zanimivih tem. Vseeno sem prosil, da bi nam poročali o tem, kaj se je zgodilo in o čem so govorili na tem simpoziju. Gospod Vargas se žal ni mogel odležiti našega sestanka, zato ga bo eh, nadomestil Rodrigo de la Puerta, ki je um, direktor urada FAO v Bruslju, pa tudi gospa iz eh, tehničnega panela o, eh, ki govori o onesnaževanju tal. To je gospoda Laporta. Prepričan sem, da se bomo vedno znova vračali k tej temi. Tla in voda sta namreč predpogoj. za pridelavo živil, torej za kmetijstvo. Upravljanje tal je izjemno pomembna tema in res je, da je po svetu kakovost naših tal vedno slabša. Kot rečeno, je to izjemno pomembna tema in kakovost tal je ključna. Sam ne bi predolgo govoril, namreč kmalo bomo dobili predstavitev, tako da še enkrat najlepše pozdravljam oba kolega tukaj in ima predajem besedo. Potem bomo imeli priložnost, da kolegi zastavijo vprašanja. Prosim, da eh, ste kratki, namreč eh, nimamo veliko časa in o tej temi bomo gotovo še kdaj govorili. Zelo cenimo dobro sodelovanje z FAO in se zahvaljujemo obima gostoma, da ste danes v našem odboru. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, lep pozdrav. V veliko čast mi je, da lahko danes eh, pred vami spregovorim o pomenu zdravih tal in o tem, kako zdrava tla prispevajo k varni oskrbi s prehrano in eh, k trajnostnemu razvoju. Zahvaljujem se vašemu odboru za podporo pri tem vprašanju, ko gre za kakovost tal. Decembra 2015 je ta odbor skupaj z odborom za okolje in eh, z odborom za razvoj že organiziral različne sestanke in predstavitve glede mednarodnega leta Tal, ko smo praznovali svetovni dal Tal. Takrat smo imeli tudi razstavo o tem, kako pomembna so tla za življenje. Tla so namreč podlaga za kakršnokoli kmetijstvo. So v bistvu mediji, v katerem rastejo vsa, vse polščine. 95 odstotkov naše hrane je neposredno ali posredno proizvedeno preko tal. Prav zato je tako pomembno, da imamo zdrava tla v naši agroživilski verigi. Zdrava tla namreč zagotovijo vodo, kisik in eh, hranilne snovi, ki jih naše rastline potrebujejo. Če pa so tla onesnažena, to vpliva na človeško zdravje in okolje. Večina tal na svetu pa so v srednje dobrem, slabem ali zelo slabem stanju in če ne bomo storili nekaj zoprto na individualni, zasebni, vladni ravni, parlamentarni ravni in mednarodni ravni, se bo situacija še poslabšala. Onesnaženost tal je grožnja, o kateri ne razmišljamo dovolj. Namreč zelo pogosto te grožnje ne vidimo, to ni vidno. Gre za nekakšno skrito nevarnost. Onesnaženost zraka in onesnaženost vode vidimo, onesnaženost tal pa je našim očem skrita. Tla so nekakšen filter za kontaminante, in eh, preprečujejo, da bi ti onesnaževalci vstopili v našo hrano. Vseeno pa jim je potencial naših tal, da filtrirajo te onesnaževalce omejen. Onesnaženost tal zmanjšuje tudi kakovost vode in zraka ter predstavlja visok strošek za naše gospodarstvo. Namreč eh, izpodbija varno oskrbo za hrano. Določene polščine pa potem niso dovolj dobre, da bi jih lahko zauživali, kar vpliva na človekovo zdravje in okolje. Glavni razlog za onesnaženost tal so človekove dejavnosti. Namreč eh, pogosto gre za izpustitve večjih količin kemikalij ali pesticidov v okolje, ki potem onesnažijo tla. Poleg tega lahko tla onestažimo tudi z netrajnostnim načinom poljedelstva ali živinoreje. Vsekakor bi morala biti onesnaženost tal visoka prioriteta na politični ravni po vsem svetu. FAO in globalno partnerstvo za tla so zavezani k temu, da še bolj ozavestimo ljudi o tem, kako pomembna je trajnostna raba ali in trajnostno upravljanje z tlemi. Pred dvema tednoma je potekal globalni simpozij o onesnaženosti tal v Rimu in eh, tukaj smo bili res uspešni, namreč pripravili smo dobre rezultate, različni paneli so dobro sodelovali. Združili smo različne strokovnjake, ustvarjalce politik, kmete in druge akterije po vsem svetu, iz vsega sveta. Onesnaženost tal je velik globalni izziv, ki ni omejen z mejami držav. Prav zato potrebujemo globalni odziv na to, namreč eh, dejavnosti človeka puščajo velik eh, otis na onesnaženost tal v naših državah, pa tudi v sosednjih državah. Neznano je, so, kakšna je stopna onesnaženosti tal po svetu. Namreč v državah v razvoju je ta koncentracija onesnaženosti še večja, poleg tega pa oni tudi nimajo zmogljivosti za to, da bi ocenili in izboljšali eh, kakovost tal. FAO se zaveda teh groženj in podpira države članice, ki potrebujejo, države, ki potrebujejo pomoč. Namreč tam pomagamo z celostno oceno kontaminacije tal. Znanstvena podlaga za to je že ustvarjena, o tem bo govorila moja kolegica kasneje, sedaj pa moramo začeti z realnimi ukrepi. Spoštovani poslanci, rad bi se zahvalil Evropski uniji v celoti za to, da neprestano podpira globalno, pa, globalno partnerstvo za tla. Podpira pa tudi dejavnosti FAO glede zdravih tal. Upam, da bo naše sodelovanje zelo produktivno tudi v prihodnosti, tako da se bomo lahko bojevali z opro nesnaženost tal in da bomo lahko preprečevali to skrito grožnjo. Evropski parlament ima tukaj izjemno pomembno vlogo moja kolegica Natalija Rodriguez Eugenija, ki tudi prihaja iz eh, španske mafije, ne ne, iz globalnega partnerstva za tla, bo pripravila sedaj kratko predstavitev o tem, kakšne rezultate smo dosegli na simpoziju in kaj lahko storimo v prihodnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, Rodrigo. Hvala za ta uvod in za ta uh, odlični nagovor. Naj vam povem nekaj tehničnih aspektov onesnaženosti tal. Povzela bom glavne rezultate in priporočila, ki smo jih dosegli na simpoziju v Rimu. Rodrigo je že povedal, da je onesnaženost tal v bistvu očem skrita. Zakaj? Gre za eh, kemično degradacijo, ki je ne vidimo. Gre namreč za prisotnost nevarnih snovi v tleh, ki so prisotne v višjih koncentracijah, kot je to običajno. Medvladni tehnični panel za onesnaženost tal znotraj našega globalnega partnerstva je leta 2015 pripravil to poročilo o glavnih grožnjah za kakovost in zdravje tal. Onesnaženost tal je bila opredeljena kot ena izmed glavnih groženj. V Evropi in Euraziji je onesnaženost tal tretja največja grožnja za kakovost tal. Mi pa smo odgovorni za to onesnaženost, namreč dejavnosti ljudi so glavni vir onesnaževalcev v tleh. Veliko različnih nevarnih spojin eh, smo spustili v okolje. 144 tisoč kemičnih spojin vsak dan eh, najde svojo pot v okolje in mi sploh ne razumemo, kako te spojine reagirajo med seboj, ko pridejo v stik. V Evropi imamo več kot 340 tisoč lokacij, ki so že kontaminirane. In to moramo nujno spremeniti, za kar pa bo seveda privedlo do visokih stroškov. Ocene pravijo, da bi lahko potencialno v Evropi imeli kar 2,8 milijona lokacij, ki so kontaminirane. Realnost je pač takšna, da sploh ne razumemo, kakšna je stopnja razpršene onesnaženosti tal, zaradi katere pride predvsem eh, zaradi uporabe agrokemikalij. Onesnaženost tal, kot je že povedal Rodrigo, ima pomemben učinek na kakovost vode, kakovost zraka, vpliva pa tudi na naše zdravje, na zdravje okolja in na varnost eh, naše hrane ter oskrbe s hrano. Trenutno prebivalstvo, trenutne napovedi so, da bo prebivalstvo sveta doseglo 9 milijard ljudi do leta 2050 in vsi ti ljudje bodo potrebovali varno oskrbo s hrano. Pripravili smo prostovoljne smernice za trajnostno upravljanje tal. Na tak način bi lahko za 58 odstotkov povečali proizvodnjo hrane. Po napovedih za zvišanje prebivalstva bi potrebovali 60 odstotno zvišanje proizvodnje hrane in e, mislim, da lahko to tudi dosežemo, ampak to moramo storiti trajnostno. Onesnaženost tal ogroža tudi trajnostne razvojne cilje, katerim smo se vsi zavezali. 12 teh ciljev je neposredno povezanih z tem, da preprečujemo in zmanjšamo onesnaženost tal. Globalni simpozij o onesnaženosti tal je bil izjemno uspešen dogodek. Več kot 500 znanstvenikov, oblikovalcev politik, predstavnikov industrije, in eh, lastnikov tal, lastnikov zemlišč smo pripeljali na en kup. Tri dni so vsi ti ljudje dobro sodelovali in poskušali pripraviti nekaj zaključkov. Te bom sedaj predstavila. Onesnaženost tal je globalni izziv, globalna grožnja. Po vsem svetu se soočamo s tem problemom. To je velik problem, ampak sedaj imamo priložnost, da se tega lotimo. Organ Združenih narodov za okolje je januarja letos oziroma decembra lani sprejel program za zmanjševanje onesnaženosti tal. Ključni zaključki simpozija so bili naslednji. Znanstveno dokazano je, da je onesnaženost tal velika grožnja za kmetijsko proizvodnjo, za varnost živil in za zdravje ljudi. Če želimo izboljšati situacijo, potrebujemo skupne ukrepe, zato da bi zmanjšali onesnaženost tal ali jo celo odpravili. Glavni viri kontaminantov pa prihajajo iz dejavnosti ljudi. To so predvsem industrija, upravljanje z odpadki in seveda tudi kmetijstvo. Ulagati moramo v trajnostne prakse upravljanja tal. Preprečevanje onesnaženosti tal mora biti glavna prioriteta po vsem svetu. Zakaj? Zato, ker so stroški, da se izboljša kakovost tal, ki so že enkrat onesnažena, izjemno visoki. Stanje in stopnja globalne onesnaženosti tal pa je neznana, zato moramo vlagati tudi več v to, da bi pridobili boljše informacijske sisteme in da bi eh, izboljšali zmogljivosti na tem področju. Vlagati želimo v pilotne študije v različnih delih sveta, predvsem v Afriki in Aziji. Tam imamo namreč največje probleme, poleg tega pa v teh državah tudi nimamo pravnih orodij za to, da bi odpravili onesnaženost tal. Istočasno imamo pa tudi zelo malo ali skoraj nič podatkov o tem, kakšna je situacija tam. Pripravili smo tudi priporočila v času simpozija. Ugotovili smo, da je izjemno pomembno to, da začnemo z ozaveščanjem ozaveščati moramo otroke, mlade, politike, kmetovalce in tako naprej. Pojasniti jim moramo, kaj je onesnaženost tal in kako jo preprečiti oziroma kako izboljšati že onesnažena tla, če je to potrebno. Izpostavili smo tudi vlogo globalnega partnerstva za tla. Ta je izjemno pomembna, namreč mi pripravljamo kampanje ozaveščanja vsako leto Tudi letos bomo pripravili takšno kampanjo ozaveščanja in sicer bo ta potekala decembra, ampak o tem bom povedala več kasneje. Druga zamisel, ki smo jo v času simpozija pripravili, pa je, da bi oblikovali dve tehnični delovni skupini, s katerimi bi podprli oblikovalce politik, tako da bi pripravili boljše, bolj informirane odločitve. Poleg tega želimo razviti tudi regionalne kontekstualne smernice, s katerimi bi lahko bolje mapirali to onesnaženost tal. Preprečevanje onesnaženosti tal mora biti prioriteta. Če jo želimo preprečiti, pa moramo začeti z izvajanjem obstoječih smernic. To počnejo kolegi v kodeksu alimentariusu, v skupnosti kodeksom za uporabo pesticidov in eh, globalnim načrtom za protimikrobno odpornost. Različni načini obstajajo, torej kako preprečiti onesnaženost tal. Pomagati želimo tudi pri eh, izboljšanju zmogljivosti, kar se tiče usposabljanja. Kot sem povedala že prej, bomo začeli s pomembno kampanjo o zaveščanju, in sicer decembra, ko bo svetovni dan tal. Lahko se nam pridružite in v svojih sporočilih uporabite ključnik Soil Pollution. Takrat bomo pripravili tudi eh, določene, določena priporočila, istočasno pa pripravljamo tudi tehnični, tehnična navodila glede regionalnega nadzora nad onesnaženostjo tal. Seveda pa se soočamo z določenimi omejitvami. Potrebujemo namreč več finančnih sredstev, da bi lahko ulagali v konkretne ukrepe za izboljšanje onesnaženosti tal. Evropska unija nas tukaj močno podpira, ampak mi želimo nadaljevati s svojim delom. Onesnaženost tal je velika grožnja za trajnostni razvoj in eh, samo z konkretnimi ukrepi lahko to tudi preprečimo. Sodelovati moramo pri tem, da zagotovimo čista tla in na tak način tudi varno, prehrano, varno skrbo s prehrano. Sedaj ni več izgovorov, nujno potrebujemo ukrepe. Najlepša hvala za vašo pozornost. Dziękuję. Hvala lepa. Bi te informacije lahko tudi dobili gospod, eh, gospa Sindra, gospod Vajc in Hojzling so se javili, eno minuto imate na voljo, namreč eh, potem imamo še javno predstavitev skupaj z odborom in vi, pa še gospod Injo. Gospa Sindra, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala predstavnikoma FAO za predstavitev tega poročila. Poročilo se mi zdi izredno pomembno. Prihajam iz regije, iz Galicije, kjer je ena izmed mojih glavnih aktivnosti kot poslanka ta, da, obiš, da obiskujem podeželska območja, ki so prizadeta zaradi slabega upravljanja z odpadki iz industrije in odpadki iz drugih virov. Naši avtonomni organi uporabljajo podeželje in predvsem opuščene rudnike, zato da tam skrivajo in odlagajo vse ostanke iz države in druge, drugo svinjarijo. Zato se mi zdi, da moramo tukaj nujno ukrepati. Pravzaprav eh, nas eh, zastrupljajo, zastrupljajo nam naša tla in pa podeželje. To se mi zdi zelo resen problem. In še nekaj bi želela izpostaviti. To, kar počne vaša organizacija, je izredno pomembno. In kot predsedujoči mislim, da bi morali o tej temi večkrat razpravljati v odboru za kmetijstvo. Zanima me, če se to dogaja samo v moji državi oziroma ali se to pojavlja tudi drugot po svetu. Hvala. Najlepša hvala. Popolnoma se strinjam z vami. Mislim, da je treba izpostaviti to pomembno temo. Gospod Vajc, nimo trenutni SKP eh, z vidika zaščite tal. No. Najlepša hvala, gospod Hojzling. Zdaj, oziroma se soočamo uh, s tlemi, ki vsebojo veliko amonijaka, uh, drugi uh, uporabljajo tla, ki uh, so. Pred... Uh, nam ni treba uh, pokriti vsa uh, področja, celotna uh, tla. Gospod Hojtema. Kaj ste vi? Najlepša hvala, gospod predsednik. Tako kot eh, Stuart Agnew sem tudi sam moral glasovati v drugem odboru, tako da nisem slišal celotne predstavitve. Se mi pa zdi ta tema zelo zanimiva in zelo pomembna. Potencijala za boljšo kakovost tal eh, je veliko. To pomeni tudi eh, boljše razmere za kmetijstvo, bolj trajnostna proizvodnja z vidika vode, z vidika kompaktne prsti potrebujemo morda tudi nove tehnologije, nove inovacije, skupaj z ekološkimi inovacijami lahko izboljšamo kakovost tal. S tem se torej popolnoma strinjam. Trenutno teče razprava uh, o uh, uredbi o gnojilih in tam imamo na uh, mizi predlog za zmanjšanje uh, deleža kadmija v uh, fosfatnih uh, umetnih gnojilih z vidika kakovosti tal je pomembno sprejeti pravo odločitev. Eh, ne smemo pa na to kazati s prstom na eh, industrijo in na kmeta, če bomo našli kadmi v gnojilu, verjetno je dobro, eh, da sedaj sprejmemo pravo zakonodajo za vsebnost kadmija v gnojilih in morda bi lahko tudi FAO kaj naredil v tej smeri. Najlepša hvala. Na hitro bomo predali besedo gostoma. Z nami so namreč že kolegi iz odbora za okolje. Verjetno bo ta tema zanimiva tudi za njih, tako da vam bodo z veseljem prisluhnili. Gospod Flanagan, še vi, ampak prosim resnično na kratko. Um, to become, uh, to become an... Ko sem si prizadeval za to, da uh, bi bil izvoljen kot poslanec, eh, nisem nikomu razlagal, da bomo morali eh, biti vedno kratki in kratki in kratki, zato ker se sestanki ne začenjajo točno, ampak eh, v redu. To je zelo pomembna tema in človek si ne bi mislil, da je tako pomembna, glede na to, koliko ljudi je bilo v dvorani, glede na to, kaj se dogaja po svetu, ampak to je izjemno pomembna tema. Če ne bomo sprejeli pravih odločitev, bomo vsi zastrupljeni, vsi bomo mrtvi in to je pomembno. Škoda je, da ni bilo veliko ljudi v dvorani. Komentar, ki sem ga želel podati, je podoben eh, komentarju gospoda Egnjova. Eh, tudi mene to skrbi še bolj kot njega. Seveda eh, obstajajo prednosti uporabe odpadnih voda in anaerobnih snovi in tako naprej. Skrbi nas, kaj se znajde v takšnih snoveh, preden so obdelane, kaj se zgodi s kadmijem, s težkimi kovinami in tako naprej, a so eh, te res eh, popolnoma odstranjene iz eh, teh snovi. Zanima me torej, kako pereča je ta tema in kako gledate na ulogo kmetijstva in gozdarstva. Smo inteligentna žival, ampak skrbi me da bomo končali tako kot tisti črv, kot, eh, ki smo ga uporabljali v eh, šoli, ko smo ga prerezali, na koncu je bilo vse katastrofalno. In žalostno je, da ne dobimo eh, niti minute za to, da bi o tej pomembni temi govorili. Ta kraj je pač farsa. Pa, pa ni poslušali. In gnojila in. Uh, do leta 2050 se eh, bo njihova raba podvojila, če bomo nadaljevali po tej poti. Naše stališče je to,